Good afternoon, colleagues. Let's start our meeting first with Lep pozdrav, kolegi in kolegice. Začnimo z našim sestankom. Najprej začnimo s prijetjem dnevnega reda. Hvala. Zdaj pa gremo kar na tretjo točko. In sicer Naj izrečem dobrodošljico vsem sodelujočim iz Evropskega parlamenta in tudi predstavnikom Evropske komisije, gospod Keromusu in gospod Urel iz Generalnega direktorata za proračun in gospod Hinto in gospod Kerion Kasoni ter gospa Macen z Generalnega direktorata ECFIN. Naše današnje zasedanje se bo prenašalo po spletu, gre pa za skupno zasedanje obeh pristojnih odborov skladno s postopkom iz člena 55 v običajnem zakonodajnem postopku in sicer gre za spostavitev novega sklada. Pridružena odbora sta ITRE in TRAN potem pa so tu še odbori, ki bodo, je še vrsta odborov, ki bodo podali svoja mnenja. Tudi člani vseh teh odborov so povabljeni k sodelovanju. Današnje zasedanje pa je tehnične narave. Poskušamo bolje pojasniti nekatere vidike osnutka uredbe, ki ga je sprejela komisija, vsi udeleženci ste prejeli odgovore komisije na 110 pisnih vprašanj, ki smo jih posredovali komisiji prejšnji teden. In najlepše se zahvaljujem komisiji, ki je v manj kot tednu dni opravila to pomembno delo. Poleg tega pa vabim tudi poslance in poslanke, da če je le mogoče, zastavljate nove vprašanja in ne ponavljate tistega, kar je že v pisnih odgovorih razen če seveda niste zagovoljni z odgovori ali pa potrebujete dodatna pojasnila. Zdaj pa kar predajem eh, besedo predsedniku odbora za proračun oziroma predsedujočemu, da pojasni, kakšen bo postopek. Hvala, Roberto. Naj pojasnim, kar zadeva specifična vprašanja iz odbora za industrijo in za promet da so prisotni tudi predstavniki eh, generalnega direktorata Move in Research. Zamislili pa smo si zadevo predvsem tako, da bi danes šlo za tehnično srečanje, tako da bomo zastavljali predvsem sebinska vprašanja, se bomo eh, odrekli političnim izjavam in komisija ima tri minute časa za odgovor. Po dveh minutah bom eh, sam nakazal, da se vam čas počasi izteka. Seveda želimo dati priložnost čim več kolegom in kolegicam, da zastavijo vprašanje, tako da prosim, da eh, ste kratki in jedrnati ne bo šlo za izmenjavo samo med eh, parlamentom in komisijo, ampak imamo zelo podrobno razdeljen tudi čas med eh, odbori. Začel bo gospod Fernandez, eh, v, oziroma eh, gospod Fernandez iz odbora za proračun bo zastavil zadnje vprašanje in gospod Bulman, poročevalec v odboru za gospodarske zdeve, bo začel. Eh, Šlo bo torej za izmenjavo ikon, proračun, ikon, proračun, potem pa še kolegi iz odborov ITRE in TRAN. Tako, če je vse jasno in sprejemljivo, potem bomo kar začeli s poročevalcem za odbor ikon, to je gospod Bolman. Najlepša hvala, hvala predsedujoči, hvala kolegom in kolegicam, ki so prišli k nam iz svojih odborov, zato da nas podprejo in da nam pomagajo pri uh, ugotavljanju dejstev. Doslej smo bili pri tem kar precej uspešni in uh, hvala komisiji, da je uh, pripravljena na to sodelovanje. Moje vprašanje je povsem praktične narave. Uh, eh, Mar se koga, ki pozna Junkerjev načrt, zanima, kako bo to v praksi delovalo. En od naših načel je, da želimo zagotoviti, da bo Evropa bolj konkurenčna. Uh, naj dam uh, za primer uh, razvoj širokopasovnih povezav, razvoj IKT. Vsi vemo, da je to zelo pomemben projekt za vso Evropo, vendar pa je prišlo do zastojev v številnih državah, zato ker ni na voljo dovolj finančnih sredstev, ker taki projekti niso takoj donosni. Francija je na primer dober primer na tem področju, potreben je zaseben kapital, potreben je kapital Evropske investicijske banke in dodatno tudi javni kapital. In eh, predstavnike komisije bi prosil, da mi povejo na primeru države, kot je portugalska država mojega soporočevalca, naj pojasnijo, kako bomo zagotovili pokritost s širokopasovnimi povezavami v vseh regijah s pomočjo novih mehanizmov iz sklada. Zanima me, kako bo to delovalo, kdo bo kaj prispeval, morda lahko to praktično predstavite s pomočjo tega primera. Prosim komisijo, da odgovori. Lep pozdrav in najprej naj se zahvalim za to priložnost, da smo danes tukaj in da obrazložimo svoj predlog. Uh, veselimo se sodelovanja z vami na področju zakonodajnih predlogov in tudi pri samem izvajanju tega sklada, kar zadeva zastavljeno vprašanje. Praktično gledano, kar zadeva projekte in specifično, kar zadeva širokopasovne povezave, v središču predloga komisije je, kot veste, eh, gospodarska izvedljivost projektov in želimo, da bi sklad uporabljali za dodatne projekte, ki prinašajo večje tveganje. Ko gre naprimer za širokopasovne povezave, ki, ni takoj, eh, eh, ki niso takoj dobičkonosne, to je eden od razlogov, zakaj predlagamo ta sklad. Namreč pri vrsti projektov, kjer se pojavlja tveganje dolgoročne dobičkonosnosti, kjer je potrebno predvsej časa, preden eh, postane projekt profitabilen, kar pomeni, da zasebniki niso takoj pripravljeni ponuditi celotnega kapitala, ker je tveganje eh, bolj dolgoročno. V takih primerjih bo sklad omogočal prevzemanje takega dolgoročnega tveganja za gospodarsko pomembne projekte, kot so široko poslovne povezave tržni eh, deležniki bodo potem eh, samo sodelovali, gre pa za projekte, ki se ne bodo financirali izključno iz trga in to je ravno tisti vidik eh, financiranja, ki ga pričakujemo od tega sklada. No, ampak, če mi dovolite, jaz sem eh, spraševal, kdo bo, kako bo to delovalo v praksi, kdo bo sofinanciral, kakšna bo vloga eh, sklada, kakšna bo vloga zasebnih vlagateljev in kakšna bo vloga javnega denarja eh, same države. Ja, bom dovolil, ker Udo Bulman ni izkoristil dveh minut za vprašanje, sicer upam, da se boste, eh, da, um, boste zastavili vsa vprašanja naenkrat, sicer bomo v težavah. Najlepša hvala. Čisto praktično gledano na ravni samega projekta. Eh, pobudniki se lahko obrnejo na sklad in pride do delitve financiranja med eh, skladom, zasebnimi deležniki in tudi javnim denarjem države. EFSI poskuša spodbujati zasebne naložbe in zato bo nosilec eh, tistega dela naložbe, ki je bolj tvegana. Torej, konkretno iz sklada EFSI bi se pokrila eh, najnižja tranša. Če bi bilo potrebno, bi potem se temu dodal eh, nacionalni kapital, na vrhu pa bi bilo še financiranje z zasebnim kapitalom. Kaj ti gre predvsem za to, da eh, kataliziramo zasebni kapital in zato je potrebno eh, Eh, na račun EFSI prevzeti več tveganja. Ne gre za to, da bi financirali neko tveganje, ki se ne bo izplačalo, ampak gre za tveganje, ki je vezano na to, da pač poplačilo traja dlje časa in zato tržni akteri tega niso pripravljeni prevzeti. Najlepša hvala naslednji kolega Mudi za odbor za proračun. Najlepša hvala. Ja, naj se odzovom na odgovore v zvezi z obzorjem 2020 in na učinek tega, da se zmanjšujejo sredstva za temeljne raziskave eh, in da tega denarja ne bomo nadomestili z eh, sredstvi, o katerih je govora v kontekstu EPSI. In imam pomisleke glede tega, da eh, nekako ropamo financiranje za prihodnost, ki bi zagotovilo, da bo Evropa ostala na vodilnem položaju in da bo to nekako odvrnilo, nekako odvrnilo dolgoročne naložbe v reindustrializacijo in na druga področja, na katera bi se morali kot EU ravno tako sredotočiti. Najlepša hvala, komisija, prosim. Hvala lepa troje bi povedal, kar zadeva obzorje 2020. Iz predloga komisije je jasno, da bo na koncu več denarja na področjih, ki jih pokriva obzorje 2020, na račun učinka vzvodja EFSI, kot pa bi ga bilo brez EFSI. Uh, Razumem, da gre tu deloma za nepovratna sredstva, projekte, ki se financirajo z nepovratnimi sredstvi, potem so tu projekti, ki se financirajo iz zasebnega sektorja in vem, da je veliko pomislekov glede tega 15-kratnega vzvodja, da to eh, ne bo primerno za projekte, ki so se prej financirali iz nepovratnih sredstev. In po tej plati moramo biti jasni strani komisije, to 15-kratno vzvodje velja za portfel v celoti ne moremo govoriti o, o zahtevah za vzvodje projekt za projekt, po posameznih projektih. Tisto, kar smo sprejeli za celoten predlog, je, da mora eh, odobreni denar imeti eh, učinek vzvodja eh, 15, ampak na posameznih projektih se lahko to precej razlikuje. Ponekod bo vzvodje zelo visoko, drugi je zelo nizko In ravno zato smo pripričani, da lahko namerimo eh, več denarja za eh, sredstva, ki jih pokvira, pokriva obzorje 2020 in tudi, ki jih pokriva sklad za povezovanje Evrope. In pa še nekaj. Eh, gre za dodaten denar kajti z EFSI poskušamo pokriti tiste projekte, ki sicer ne bi bili deležni financiranja. Če, bi EFSI, če bo EFSI financiral eh, projekte, ki bi jih sicer financiral zasebni sektor, bo to težava, ampak ni tako zasnovan. Gre za dodatne naložbe v višini 300 milijonov v triletnem obdobju. To bo koristilo tistim področjem, ki ne bi bila financirala oziroma projektom, ki ne bi bili uresničili in ta eh, element dodatnosti je ključen. S tem poskušamo zagotoviti, da bo denar šel tja, kjer je najbolj potreben. Hvala. Kolega Zanija, naslednji je istočasno član v obeh odborih. Eh, zdaj pa boste spregovorili v imenu odbora za gospodarske steve. Vorrei porre l'attenzione tre punti. Il primo è un chiarimento rispetto alla risposta. Hvala. V zvezi z vprašanjem številka štiri, če nisem narobe razumev, bodo sredstva eh, iz preko proračuna eh, Evropske, mm, eh, Evropskega investicijskega sklada imela učinek tudi na dodatni dolg v prihodnjih letih in rad bi vedel, eh, kolikšen bo ta učinek. Potem drugič, rekli ste, da naj bi pritegnili 300 milijard novih naložb v Evropski uniji. Obstaja pa nevarnost, da bo ta sklad na mesto, da bi privabil nove naložbe, samo nadomestil uh, Eh, strukturo financiranja um, pro, za projekte, ki so že bili odobreni. In zato me zanima, kakšen vzvod ima v rokah komisija, da lahko zagotovi, da bodo ta sredstva uporabljena samo za nove projekte in potem ne na zadnje še ti trije stebri, ki jih um, oznanja komisija. Uh, um, tretji stebr, ki je najpomembnejši za pridobivanje zasebnega kapitala, ni komisija predvidela nobenega milestona, torej nobenega um, dokončnega roka in to je lahko problematično za sklad. Sej lahko dobijo zasebni ulagatelji um, ehm, na tej podlagi sporočilo, da bo v prihodnosti klima v Evropski uniji za financiranje in za naložbe ugodnejša in zato me zanima, kakšne korake nameravate storiti v zvezi s tem tretjim stebrom. Komisija, izvolite. Najlepša hvala. Kar zadeva četrto vprašanje in učinek na uh, eh, EIB, lahko pojasnim, da je ohranjanje ocene 3A uh, eh, zelo pomembno, ker to omogoča poceni financiranje za projekte. In po tej plati EFSI bo prevzimal večje tveganje, kot običajno to počne EIB, ampak ravno to uh, eh, više eh, tveganje predstavlja jamstvo Evropske unije. In jamstvo Evropske unije je namenjeno ravno temu, da izniči to tveganje in uh, da tudi ohranja nespremenjeno bonitetno oceno EIB. In zato je zelo pomembno, da. Eh, ohranimo to možnost, da projekti dobijo poceni financiranje strani EIB. Kar zadeva nadomešanje obstoječih projektov, sem že omenil, da gre za ta vidik dodatnosti. Glede tega smo se zedinili z EIB in eh, imamo vrsto orodij, s katerimi bomo, za, eh, bomo zagotavljali, da to, se bo to dejansko resničilo. Uh, Eh, neodvisni odbor, ki bo menjal, ocenjeval projekte, eh, ne bo podporil projektov, ki ne bi bili potrebni, potem bomo upoštevali vidik dodatnosti in potem je tu še eh, demokratska odgovornost proti parlamentu in svetu. In kako natančno bo to strukturirano, glede tega se bomo še podrobneje pogovorili. Uh, Tretji stebr pa je, ko ste omenili, zelo pomemben element tega naložbenega svežnja in ravno iz razlogov, ki ste omenili, je tako pomemben in komisija mora zelo podrobno razmisliti o tem, kaj je potrebno spremeniti v regulatornem okviru. V programu dela komisije za 2015 smo nakazali vrsto teh elementov, ki so povezani z energetsko unijo, z unijo kapitalskih trgov in tu nameravamo pripraviti predloge, ki bodo zmanjšali določene regulatorne uvire, zato da bi spodbudili naložbe na teh področjih. Hvala. Sorry, Če dovolite, bi se nakratko odzval na prvo točko. Per essere, per essere chiaro. No, v zvezi z dodatnim dolgom EFSI ali imate zagotovilo boditetnih agencij, da se ne bo spremenil eh, rejting trojnija? Bonitetne agencije delajo na podlagi končnih rezultatov in skladno z evropsko zakonodajo ne smejo dati oceno naprej ampak metodologija bonitetnih ocen je javno dostopna, vemo, kakšna je, tako da smo to upoštevali že pri sami zasnovi. E, zagotovili smo, da bo ocena trojni A ostala nespremenjena. Hvala. Držali ste se časa za govor, tako da nimamo težav. E, gospa Garija Zabal je naslednja v imenu odbora za proračun. Gracias, presidente. Mi primera pregunta. Eh... Hvala, predsedujoči. Moje prvo vprašanje se nanaša na jamstveni sklad, ki ga je treba predvideti znotraj evropskega proračuna, zato da bo ta sklad lahko deloval. In zanima me, odkot ste dobili Eh, to številko za target amount v višini 50 odstotkov. Če si pogledamo druge sklade, ki imajo podobne značilnosti, čeprav niso enake, v nebenem primeru ne vidimo te dodatne zaščite v višini 50 odstotkov. Po mojem je to zaskrbljujoče, ne samo za tiste, ki delamo na področju proračuna, ampak to pomeni, da predlog močno vpliva tudi na krčenje programov obzorja 2020 in uh, Connecting Europe Facility. Poleg tega, ob teh odbitkih mi ni jasno, kako se bo uporabljalo načelo dodatnosti. Ni mi povsem jasno, kako lahko rečemo, da so določeni projekti dodatni, če pa za njihovo financiranje eh, krčimo sredstva, ki so bila že v začetku namenjena drugim podobnim projektom. Jasno je, da ta sklad, ki skuša pritegniti zasebni in javni kapital, ne bo isto kot subvencija iz evropskega proračuna, vendar pa govorimo o, eh, vseeno o istih projektih. Nekateri projekti lahko dobivajo subvencije, drugi projekti pa so projekti zasebnega trga in zato se sprašujemo, odkot bodo ta sredstva in kako, kje bomo dobili sredstva za projekte, ki, eh, za katere so predvidene subvencije. Tako da to me zanima, kaj tukaj namerava komisija in Evropska centralna banka za to, da bo lahko uh, oživila ta sklad komisije. Hvala, kar zadeva prvo vprašanje, kje smo našli ta cilj 50 odstotkov. Prav imate, ta odstotek je višji kot v preteklosti pri preteklih eh, jamstvenih skladih, zlasti kar zadeva jamstvene sklade za eh, zonanje mandate. Kajti narava tega sklada je posem drugačna. Eh, v preš, drugih skladih je šlo za posojanje državam. Pri eh, EFSI pa gre za jamstva do EIB, EIB pa vlaga v zasebne individualne projekte. Ravno tako prosimo EIB, da izbere projekte, ki so bolj tvegani. In eh, z vidika komisije se nam zdi, da je torej eh, skladno s previdnostjo, da, da si postavimo cilj nekoliko više. Izvedli smo simulacije glede pričakovanih prihodkov, eh, zelo dobičkov, eh, eh, odhodkov na račun dejavnosti iz EFSI in pri 50 odstotkih so bili rezultati ravno pravi, ni bilo preveč, ne premalo, ravno nekje na sredini. Torej, gre za raven, ki je precej varna, dodali pa smo še en manjš, manjšo tamponsko cono za to, da zagotovimo, da ne bo prišlo v prihodnjem obdobju do nepričakovanih zahtevkov do evropskega proračuna. E, mislim, da se strinjate, da se moramo čemu takemu izogniti. Kar pa zadeva načelo oziroma kriterij dodatnosti, se strinjam z vami. Nekatere projekte je mogoče financirati samo z nepovratnimi sredstvi, druge je mogoče financirati samo z trga, EFSI pa je nekje vmes. Tu nikakor ne eh, zavračam dejstva, da je mogoče nekatere projekte financirati samo z nepovratnim denarjem. In ravno zato je eh, višina nepovratnih sredstev v tem obdobju bistveno višja kot prej in to je še naprej prednostna naloga za komisijo. Gre pa za uh, manjše transferje iz uh, najrazličnejših področji in uh, To smo naredili namerno, ker nismo hoteli eh, pretirano eh, oklesiti nobenega specifičnega področja. Skratka, eh, Eh, projekti, ki so primerni za financiranje z nepovratnimi sredstvi, se morajo financirati na tak, na tak način, tržni projekti z trga, ampak obstajajo tudi projekti, ki so nekje na sredini, ki jih ni mogoče financirati na trgu in ki potrebujejo določeno dodatno podporo zaradi tveganosti, zato da se projekti uresničijo in to je tisto, na kar se osredotoča sklad. Najlepša hvala, naslednja je Katlin van Bremt v imenu odbora ITRE. Najlepša hvala kolegi in kolegice, odgovorili ste, oziroma omenili ste v prvem odgovoru Udu Bulmanu, da je eh, gospodarska eh, realističnost oziroma izvedljivost ključna. Cilj pa so projekti, ki bodo pridnesli veliko Eh, gospodarsko in družbeno vrednost, zlasti ne bi šlo za projekte, ki bodo dolgoročno spodbojali ustvarjanje delovnih mest in konkurenčnost. Jasno je, da je to zelo pomembno, da so cilji pravi, po drugi strani pa v včerajšnji razpravi o energetski uniji pravimo, da, da moramo zagotoviti prehod na vzdržno eh, energetiko, vzdržen prevoz, in ni mi jasno, skladno z uredbo, kako se upošteva družbeni vidik in uh, prispevek proti vzdržnosti. Mislim, da je potrebno prilagoditi kriterije tako, da bomo zagotovili, da bodo projekti skladnih cilji, ki so predeljeni v uredbi. Zato sprašujem, kje bi v uredbi morali vključiti te kriterije, zato da bomo zagotovili, da bodo vsi projekti uresničevali cilje, torej gospodarski, socialni doprinos, pa tudi vzdržnost. In pa drugo vprašanje, kakšne kriterije bi tukaj potrebovali? Bi bil dober pristop, da bi eh, specifično eh, izpostavili nekatere te pomembne vidike in prosim, da ne podate enakega odgovora kot v pisnem dokumentu, ker to enostavno ni dovolj. Glavni elementi, ki jih je potrebno upoštevati, je skladno z evropskimi politikami. Ne vem, če bomo res dosegli ta cilj, če bomo to eno, tako enostavno in tako široko zapisali. Prosim za konkreten odgovor. Komisija, izvolite. Hvala lepa. Eh, popolnoma se strinjam. Te vidi, te elementi v 14. uvodni izjavi so ključni elementi, ki jih je potrebno upoštevati pri skladu. Tu vam nikakor ne bom nasprotoval in EFSI bi se moral osredotočiti ravno na take projekte, ki ne bodo zgolj takoj ustvarili delovnih mest, ampak bodo prispevali k vzdržnosti in bodo imeli visoko družbeno vrednost. Iz predloga komisije imamo uredbo, predlagamo sporozum med EIB in komisijo, smerjevanje odbor pa bo potem opredeljeval posamezne politike. Z vidika komisije smo vedno veseli sodelovanja s zakonodajalcema, če je razmerje sil med vsemi tremi pravo. Če pa ima parlament eh, stališče, da moramo več vključiti v uredbo, smo seveda pripravljeni razpravljati z vami o tem, kam in kako to vključiti. Ampak eh, za nas je zelo pomembno, da morajo ti cili biti izpolnjeni, zato tu nimamo nobenih težav z morbitnimi spremembami. Kako pa bomo to dosegli v praksi? Tu gre za dve ravni. Najprej je tu raven usmerjevalnega odbora, Pomembno pa je tudi, da izpostavimo vlogo so zakonodajalcev na tem področju, zlasti z vidika odgovornosti in postopka revizije. Torej, če iz kakršnega koli razloga niste zadovoljni z razvojem dogodkom, vam bo redno poročanje eh, omogočalo, da nas o tem obvestite in da mi to upoštevamo. Eh, Predvidena je torej umestna ocena po 18 mesecih, eh, če bo to potrebno in redno poročanje in mehanizmi odgovornosti so ključni za to, da ni usmerjevanje odbor edini, ki stvari presoja, ampak da presojata tudi oba so zakonodajalca. Hvala. Hvala kolega Piper za odbor za, za promet. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Trenutno razmišljamo o alternativnem eh, financiranju in zdi se, da eh, je v svetu vzdušje precej pozitivno, kolikor sem slišal, ampak nekaj drugega. Zmogljivo za povezovanje Evrope, če si pogledate drugo obdobje, je zmanjšenjem za 2,7 milijard evrov padla na 0,4 milijarde evrov, to, torej je tako rekoč neobstoječa. Ta zmogljivost izven kohezijskih držav pravzaprav ne obstaja. In Prašal bi komisijo, kako bo zagotovila, da kriteriji, o katerih smo se leta in leta mukoma pogajali, eh, naprimer eh, intermodalni promet, čezmejni promet, koridori, številni projekti, ki smo jih tam opredelili, kako boste zagotovili, da ti projekti, ki so tudi eksplicitno navedeni, eh, ki jih pozna investicijska banka, ki jih pozna projektna skupina, kako boste zagotovili, da se bodo ti projekti uresničili, kaj te projekte se izbira na podlagi predlogov držav članic. Eh, kako se bodo ti projekti, ki so bili predvideni za eh, zmogljivost za povezovanje Evrope, eh, upoštevali dejansko pri novem skladu? Komisija? Najlepša hvala. Naj, najprej pojasnim naslednje. Predlogi za projekte lahko pridajo strani kogarkoli, pridajo pa pred eh, naložbeni odbor, torej eh, Eh, spodbujamo tudi zasebnike, da pošle svoje projekte na EIB. Eh, ne nameravamo imeti nobenih filtrov ali vsega omejiti na države članice. Kar zadeva dodelitve v eh, CEF, komisija se ne strinja, da je CEF propadla, še vedno ostaja eno od pridnostnih področji za komisijo. Ali bo dovolj denarja za ta projekta, za, za ta področja. To je podobno vprašanje kot v zvezi z obzorjem 2020. V predlogu ni predvideno eh, premeščanja sredstev, ampak eh, promet in infrastruktura sta med prednostnimi nalogami in eh, žal mi je, da vedno znova ponavljam eno in isto, ampak eh, mi smo res mnenja za tako eh, za CEF kot za obzorje 2020, eh, da bo prišlo več denarja na tista področja, kamor so usmerjene pobude z novega sklada, kot pa bi jih ta področja prejela sicer. Najlepša hvala, naslednji je gospod Demasi za odbor Ekon. Hvala lepa, predsedujoči. V odgovoru na moje vprašanje ste zapisali, da, namera, da pričakujete, da bo vzvodje večje eh, za tisto, kar se financira iz javnih sredstev, kar pomeni, da bi bilo bolj smiselno izvajati naložbe iz javnih sredstev in se zotočiti na eh, države, ki so najbolj v krizi. Eh, zato vas sprašujem, zakaj ste se osredotočili na javno jamstvo za zasebne naložbe, sploh spričo tega, da je na trgu dovolj likvidnosti, lahko bi izdali naprimer obveznice EIB z jamstvom EIB. Drugič, v odgovoru na vprašanje, eh, nekat, za kakšno obdobje ste izračunali a, eh, multiplikator. Eh, ste zapisali, da gre za izračun na podlagi zgodovinskih podatkov, niste pa zapisali, eh, za kakšno obdobje gre. Vemo, da so a, ti dejavniki zelo odvisni od a, gospodarskih in drugih razmer in Zelo zanimivo bi bilo vedeti, kaj ste upoštevali pri izračunih, kajti rezultati so lahko zelo različni. Uh, potem javno-zasebna partnerstva eh, so ponavadi eh, dražja, ker je potrebno ugoditi tudi zahtevkom po profitabilnosti zasebnih vlagateljev. Zakaj ste potem v odgovoru zapisali, da ste se odločili za zasebne naložbe, zato ker države članice so zelo zadolžene, ampak eh, eh ravno zato je vse skupaj draže, kot bi moralo biti. In, ne vem, kako lahko upravičite, da teh nalost ne boste izključili iz eh, pakta za rast in stabilnost, eh, kadar pa gre za pokrivanje eh, dobičkov javnih vlagateljev, pa se to upošteva. Ne vem, kako lahko to utemeljite. Hvala, izvolite komisija. Hvala lepa. Glede teh treh točk. V predlogu smo bili zelo jasni glede tega, da se nismo osredotočili na posamezne države. Res je, da bo multiplikator drugačen v različnih državah, ampak zelo smo si želeli izogniti avtomatičnih um, lokacij po geografskih ključih. Tu gre za uh, pobudo, za zasebnike, ki naj produktivno nalagajo v trg. Če bi to porazdelili po geografskem ključu, potem bi vedno ostajala ta skrb, da morda nekaj, kar je nek projekt, ki je bil izbran, ni bil gospodarsko vzdržen, temveč je bil izbran zato, ker je bilo pač treba izpolniti kvoto za posamezno državo oziroma regijo kar se tiče obveznic, ki naj jih eh, jamči Evropska centralna banka. EIB eh, e bo izdala obveznice, ampak eh, treba bo videti, če bo zakonito, da bi jih ECB potem jamčila. Ampak mislim, da ne. Eh, prav tako je zelo pomembno časovno obdobje eh, pri tem eh, elementu vzvoda, torej če gre sedaj za dve leti, tri leta, pet let in tako dalje, torej kakšen bo učinek vzvoda pri investicijah za ta sredstva. Torej, kaj predstavlja teh ta 15-krat? Vzvod. Tu ne gre samo za to, da si pogledamo en instrument, Eh, v obdobju enega leta ali treh let ali več. Ne, gre za vse pretekle izkušnje na področju finančnih inštrumentov strani EIB, pa tudi eh, z vidika uporabe finančnih inštrumentov v Evropski uniji. Drugo, eh, drugi vidik te številke pa so pričakovanja, ki smo jih predvideli skupaj z EIB za ta instrument EFSI. Ja, ampak za katero obdobje? Torej, pogledali smo si obdobje treh let za instrument EFSI. Torej, prosili smo za 315 milijard dodatnih naložb za obdobje treh let. Torej, ko si pogledamo to, ta 15-kratni multiplikator, je treba to pogledati za obdobje tre, treh let. Glede tretjega elementa nisem prepričal, da sem pravilno razumel vaše vprašanje. Torej, če ne bom prav odgovoril, vas prosim, če ga ponovite. E, torej, e, po e, SGB obravnavi bodo prispevki, Euro, bo prispevki držav odvisni od tega, v kaj bodo države vlagale. Torej, mi bi zlasti uh, pozivali države članice, da na ravni EFSI-ja ulagajo, kajti to ima evropski interes ravno zato, ker ni tega geografskega ključa. Prispevki držav članic na ravni projektov eh, so zapisani v eh, sporočilu iz 20. januarja, se pravi, da ne gre za posebno obravnavo in sicer iz istih razlogov kot uh, smo jih že navedli. Ne gre tu za zlato pravilo pri teh naložbah SGP, temveč zato, ker je treba najti ustrezno ravnoteže med javnim in zasebnim eh, investiranjem, pa tudi eh, v odnosu do fiskalne odgovornosti. Hvala. Ja, rekel sem že, da imamo zelo podrobno določen seznam govornikov, ki daje prednost poročevalcem v senci, zato je zdaj na, voljo, na vrsti kolega iz odbora za eh, industrijo. Prvo vprašanje, komisar eh, je večkrat povdaril, da imamo eh, večkratnik 15. Kako pa se to povezuje z navedbami komisije, da je eh, z obzorjem 2020 se za vsako milijardo dobi prispevek 13,3 eh, milijarde strani gospodarstva. Kaj torej zdaj ne drži ali ne eh, drži izjava komisarja ali ne držijo drugi podatki? Potem drugo vprašanje, kako se povezuje vaša izjava, da ne bo regionalnih platform z osnutkom eh, sporazuma, ki je bil objavljen ta teden, oziroma ki je na voljo ta teden, kjer bi je govor o tem, da je mogoče prispevke tretjih držav specifično nameniti posameznim regijam na podlagi specifičnih sporazumov eh, med EIB eh, e in so vlagatelji v posamezne projekte. Uh, Eh, ne bom govoril o tem, ali je to nekakšen uh, vstop v euroveznice, ampak uh, mislim, da to potem ni skladno s tistim, kar je v zakonodajnem besedilu. In pa še tretje vprašanje, ali ne bi bilo pametno oziroma kako vidite to, da bi. Zato, ker pač prak, tehnično ne moremo spreminjati večletnega finančnega okvira, da bi. Uh, rekli, dobro, bomo naredili zdaj frontloading, torej eh, plačevanje v zgodnji fazi, potem bomo naredili umestno oceno večletnega finančnega okvira in videli, koliko denarja je, eh, eh, je pač še ostalo. Ali ne bi bilo torej smiselno reči, da bomo izvedli frontloading in potem v reviziji Eh, večletnega finančnega okvira zagotovili ustrezna sredstva za sklad. Govorite torej o 15-kratnem eh, vzvodju za zasebni kapital, eh, ampak vse banke so Katajnenu in drugim povedali, da tu ne bo šlo za zasebni kapital, ampak da bodo izdale samo 8 milijard kot jamstvo da torej vidijo tu vse skupaj samo v kontekstu 18 milijard za jamstva, niti ne dodatnih 8 milijard za same projekte. Eh, ne vem, tu ustvarjamo nek, eh, neko jamstvo, ki ne vem, kaj dejansko pomeni v kontekstu zasebnega kapitala komisija. Hvala lepa. Torej, Eh, slišal sem torej štiri vprašanja, na tri bom sam odgovoril, zadnje pa bom predal kolegu. Mislim, da v enem od vprašanj, na katerega smo odgovorili včeraj, smo zapisali, da je to natančno eh, stališče komisije, se pravi, da nepovratna sredstva nimajo eh, ničnega vzvoda, temveč nizek vzvod. Uz, torej ne zanikamo, da imajo vzvod, ampak ta vzvod je precej nižji kot tisti, ki velja za finančne inštrumente. Glede regionalnih platform. Najpodrobneje vprašam. Komisija je eh, v zvezi z osnutkom proračuna za obzorje 2020 eh, zapisala, da je vzvodje pri obzorju eh, 2020 13 kratno. Eh, torej ne govorim na pamet, tam ste, eh, ali torej drži, da je tam vzvodi, eh, večkratnik vzvodja 13 ali ne? To je bilo moje vprašanje. Thank you and sorry. Hvala lepa in se opravičujem za zmedo. Torej, ta multiplikacijski učinek 13 krat, to so finančni instrumenti in nepovratna sredstva iz obzorja 2020. Se pravi, ko uh, oboje uh, štejemo skupaj, pridemo do tega multiplikacijskega učinka. Se opravičujem za zmedo. Torej, glede regionalne platforme in uh, geografske porazdelitve, se opravičujem, če nisem bil jasen. Uh, Torej, EFSI nima nobenih eh, regionalnih dodelitev sredstev. To ne pomeni, da ne moremo vzpostaviti regionalnih platform. Gre samo za to, da ne bo šlo za dodelitev sredstev eh, za specifične regije ali specifične sektore na ravni EFSI-ja. Države eh, lahko vzpostavijo platforme in to uporabijo potem za EFSI na to se bo treba odločiti, ali je to eh, investicijski projekt, ki ga EFSI lahko podpre. Se pravi, to bo prišlo k večjemu, do tega bo prišlo k večjemu na regionalni ravni, ne pa na ravni EFSI-ja. Torej, tretje vprašanje bom pustil ob strani, torej eh, jamstva v višini 16 milijard evrov. Zopet se bojim, da je prišlo do zmede torej 16 milijard je 100 odstotno relevantnih. 8 milijard pa je predvidenih za namen eh, proračunskih jamstev. Se pravi, relevantna številka eh, za naložbe je jamstvo EU v znesku 16 milijard evrov. Glede vprašanja kaj pa se zgodi z revizijo večletnega finančnega okvirja, pa prenašam besedo. Predajam besedo kolegu. Ja, kot je bilo že rečeno, je se tu pojavlja vprašanje politične in praktične uresničljivosti tega predloga. Moramo pokazati, da so evropske institucije odločene, da sledimo eh, tej prednostni nalogi in eh, zato eh, tri institucije so tudi politično sprejele eh, ta, ta posvečen postopek. In pomembno je, da eh, ta sporazum eh, leto 2015 ponudi stabilen okvir za izvajanje tehnološk in financiranje programov. Kar se tiče um, revizija MSF-a, če se glede tega ne moremo strinjati, potem bomo na ta način odprli nekaj vprašanj, eh, za katera bo veljalo, da jih morda ne bomo mogli zaključiti skladno s cilji tako MFF-a kot. Uh, um, ciljev teh uh, naložbenih skladov. Še vedno nisem dobil odgovora na svoje vprašanje. No, mislim, da sem bil že zelo velikodušen pri tolmačenju tega, kakšen je vaš čas za govor in še veliko kolegov je na seznamu. Naslednji je kolega Cehovski v imenu odbora za proračun, predsedovanje pa prepuščam kolegi Galterijum. Upane predsedo, Já jsem se dlouho dobu... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Torej, eh, dejaven sem bil na področju raziskav in inovacij predvsej dolgo in imam vprašanje. Zakaj menite, da če Evropska unija jamči eh, v obsegu 10 odstotkov, da bo to eh, motiviralo zasebni kapital, da bo dofinanciralo eh, ta sredstva. Torej, prebral sem vaš eh, predlog, eh, zapisali ste, da boste financirali projekte na področju inovacij in raziskav. Sam prihajam iz Srednje Evrope in imamo težave pri črpanju sredstev iz kohezijskega sklada. Zakaj torej menite, da bi morali financirati takšne projekte, ki bodo predstavljali takšno dodano vrednost? Vi pravite, da bo šlo za projekte na področju infrastruktur, laserske tehnologije, eh, prometa in tako dalje. Ali menite, da bodo takšni projekti privabili eh, te obljubljene naložbe in pa tudi eh, tvegani kapital? Komisija. Komisija. Hvala lepa. Torej, vprašanje, eh, torej, najprej bom začel z vprašanjem desetih odstotkov, zakaj bo to predstavilo nekaj vabljivega za zasebni sektor. Torej, eh, jamstva so eh, jamstva EIB-ja. Mi ne jamčimo zasebnemu sektorju. Mi ponujamo tu jamstva EIB-ju, zato da bo EIB lahko eh, investirala določena sredstva v projekte. In ta sredstva predstavljajo več kot 10 odstotkov. In v uvodnih eh, izjavah boste videli tudi, da gre za približno 60 milijard evrov. Na to bo EIB ta sredstva uporabila za katalizacijo teh 315 milijard, se pravi, prvič gre za več kot 10 odstotkov in drugič eh, je tu ključni element eh, v tem eh, multiplikacijskem učinku. Gre za projekte, ki se bodo financirali, projekti, ki predstavljajo določena tveganja in zasebni sektor ni pripravljen financirati projektov tako dolgoročno, ampak 20 eh, ali 30 letno tveganje je za zasebne eh, investitorje predolgo obdobje. To pomeni, da gre za projekte, eh, ki jim lahko EFSI pomaga, da se začnejo in da se katalizirajo ta sredstva za njihovo uresničevanje. Nekaj, kar je popolnoma jasno, je to, da kar želimo tu doseči, je, da na področju raziskav želimo katalizirati zasebni denar. To pomeni, da nekatera področja, ki se je tradicionalno financirano z nepovratnimi sredstvi, bodo morale pač prijiti na nov način financiranja ali pa se drugače prilagoditi. Nekatera področja, so si prizadevala za črpanje regionalnih eh, skladov, ampak eh, zasebne inovacije in raziskave so tiste, ki um, so zabeležile najmanjši uh, napredek. In uh, ESI bo financiral tisto, tiste projekte, ki se tradicionalno ne financirajo iz regionalnih eh, skladov. Ne gre za to, da bi ESI želel eh, nadomestiti te eh, regionalne sklade. Namen EFSI-ja je, da dopolni obstoječa sredstva in morda, da se osredotoči na malce drugačna področja. Hvala lepa. Gospod Kölmer, odbor za proračunski nadzor. Najlepša hvala, predsedujoči. Tudi sam bi zastavil nekaj pomembnih vprašanj, vsaj za me so pomembne. Če govorimo o financiranju, ki naj bi za sabo potegnilo toliko učinkov, me zanima, kakšna je ročnost tega financiranja vsi domnevamo, da v določenem obsegu bo prišlo tudi do izgub in zanima me, kdaj, bodo, eh, kdaj se bodo te izgube realizirale, kdo bo to določal in ali se ni tukaj bati, da bi eh, prišlo do tega, da sredstva, za katere jamčijo države, so omejena in bi pri rezultatih uh, in bi pač tekom procesa prišlo do tega, da bi kdo rekel, čim prej moramo uh, nekako priznati ta dobiček, sicer ne bomo več dobili splačila iz jamstva. Potem nadaljne vprašanje, kako bodo vključene banke poračunavale eh, dobičke in izgube. Se lahko zgodi, da bodo dobički ostali pri podjetjih, davkoplačevalci pa bodo plačevali izgube. To poznamo iz reševanja bank in držav. In konec koncev, če v navednicah govorimo samo o 16 milijardah evrov, ali ne bi morali sprejeti preventivnih ukrepov za to, da, eh, torej, ali ne bi morali v proračunu rezervirati celotnega tega zneska, ker eh, dejansko eh, bi lahko bil potreben za pokritje vseh izgub. Komisija, izvolite. On the, on the Hvala lepa. Torej, glede ročnosti, z našega vidika je zelo pomembno, da smo jasni glede tega, da komisija predlaga uh, 315 milijard investicijskih sredstev za obdobje treh let. Ampak to ne pomeni, da na koncu tega triletnega obdobja jamstva izginejo. Ne glede na obdobje projekta bodo jamstva trajala. Če gre za eh, petletni projekt, potem bo jamstvo trajalo pet let. Če je ročnost projekta 30 let, bodo ta jamstva trajala 30 let. Torej, zato se vprašanje teh izgub na ta način ne postavlja. Jamstvo bo obstajalo toliko časa, koliko bo trajal projekt in eh, sicer to ne bi imelo smisla in če bi enostavno umaknili jamstva po treh letih, potem ne bi dosegli naših ciljev. Kar se tiče vprašanja izgub, ne gre toliko za vprašanje bank kot za vprašanje projektov. Če bo projekt dobičkonosen, bodo banke zabeležile dobiček in obratno. Tukaj ne gre toliko za vprašanje eh, diskrecijskega eh, področja presoje za eh, samega eh, upravljavca projekta, temveč gre za kakovost projekta. Banke bodo prevzele tranše na dveh ravneh, torej ali bodo investirale v EIB obveznice, torej EIB bo izdala približno za 60 milijard eh, obveznic, eh, se pravi, eh, banke bodo lahko investirale v obveznice in pri tem bodo itak zaščitene, torej s tem instrumentom, se pravi, da ne glede na to, ali bo projekt zabeležil izgube ali ne, banke škode ne bodo utrpele. Verjetno se, ste nekateri med vami že delali na CRD-u in drugih eh, elementih in eh, vemo, da je treba eh, stvari zastaviti tako, da se izognemo situaciji, kjer bi javna sredstva uporabljali za reševanje zasebnih bank. Hvala. Sedaj pa dajem besedo gospodu Valiju. Ayala Sanders. Ne se pravičujem, gospa Jala Sender. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ja, nekaj vprašanj imam. Prvo je za komisijo. Sklepam, da pred sprijetjem odločitve o mm, krčenju sredstev za programe, za katere so bile odločitve že sprijete, ste verjetno imeli nek drugi program eh, oziroma razmišljanje o tem, kje bi lahko dobili tistih 8, milijonov, 8 milijard iz drugih proračunskih virov, mogoče um, kakšen rezervni sklad, sklad za prožnost ali kaj. Verjetno ste te scenarije predvideli ali nam lahko postrežete številkami. Potem drugič, eh, prihajam iz odbora za promet. In kako. Eh, glede na to, da ste rekli, da bodo projekti boljši, bolj rentabilni, eh, to predvidevate v okviru teh sredstev. Namreč eh, očitno bodo sredstva namenjena za financiranje izgradnje avtocest, ki že delujejo, oziroma za izgradnje novih plačljivih avtocest, medtem ko pa je bilo prej predvideno nameniti sredstva predvsem za železnice. Potem eh, glede primankljaja. Rekli ste, da morajo svoj prispevek dati tudi države članice in kako lahko za to spodbudite tiste države, ki imajo visok primankljaj. In četrtič, zakaj te platforme nimajo nobenega glasu v odborih za naložbe, kjer pa se bo odločalo o razdeljevanju zasebnega in javnega denarja. In petič, kakšni bodo stroški tudi za um, človeške vire in za vse, ki bodo delali na FC-ju. Uh, pri tem pomankanju denarja ne vem, kje ga bomo dobili za vse te strunje, strokovnjake. Uh, Uh, ja, torej tu je bilo kar nekaj vprašanj in odgovoril bom na nekaj od teh vprašanj, na to pa bom predal besedo kolegom za več podrobnosti. Torej, eh, ali bodo v EFSI-ju projekti bolj dobičkonosni kot v CEF-u. Ne, z našega vidika ne gre za to, ali so projekti dobičkonosni ali ne. Znotraj CEF-a so lahko projekti zelo dobičkonosni. Ne, mi gledamo, iščemo projekte, ki jih zasebni sektor obravnava kot potencialno dobičkonosne, ampak ni pripravljen prevzeti tvegan. Torej, Popolnoma jasno nam je, da obstajajo projekti, ki potrebujejo nepovratna sredstva in projekti, ki se lahko popolnoma sami financirajo. Eh, so pa tudi projekti vmes in tu je namen EFSIA, da se eh, tem projektom omogoči, da se začnejo s sredstvi EFSIA. Eh, glede držav, ki poznajo primankljaj in kakšne eh, spodbude naj eh, uporabljamo, torej ne glede na EFSI, je treba spodbujati tako javne kot zasebne investitorje. Ne smemo biti odvisni samo od EFSI-ja, torej več držav se je odzvalo z eh, željo, da bi se EFSI eh, uporabljal na regionalni ali na lokalni ravni. In eh, ko države članice to takšne izjave podajo v tisku, torej kako naj se EFSI uporablja, torej po protokolu eh, pogodbi o delovanju Evropske unije, eh, mora EIB eh, zračunavati svoje obratne stroške. Kaj to pomeni za EFSI? Dodatni stroški, ki bodo povezani z EFSI-em, bodo del stroškov projekta. In zato za velike projekte velja, da se bo do ti stroški porazdelili. Naprimer, kadri ne bodo eh, plačani iz um, proračuna EU. Mislim, da je šlo še za eno vprašanje glede financiranja, potem pa se lahko vrnemo na prejšnjega govorca. Hvala lepa, predsedojoči. Torej, vprašanje se je navezovalo na eh, scenarij financiranja, ki ga je predvidela komisija, to smo eh, zelo eh, dobro premislili. Torej, glavna hipoteza je ta, da bomo vse to izvedli, ne da bi to zahtevalo revizijo eh, finančnega okvirja, kajti sicer to ne bo skladno s ciljem, da se to čim prej sprejme. Torej, in čim se ta možnost prepreči, pomeni, da se vam zelo skrčijo možnosti. To pomeni, da se za financiranje EFSI-ja uporabijo eh, torej, um, marže iz, eh, A1, iz 1A in pa tudi premestitve sredstev pa tudi del iz splošnega proračuna. Torej, to so pač omejitve, znotraj katerih smo eh, razmišljali in če razmišljamo in če si pogledamo možnosti za porazdelitev preme, premeščanja sredstev znotraj 1A, eh, iščemo projekte, ki lahko veliko prispevajo. Dobi, govorimo namreč o 8 milijardah, zato nima smisla, da tu masakriramo manjše projekte, naprimer dvomiljonske projekte. Prav tako eh, smo si pogledali tudi programe, ki lahko določen del sredstev premestijo mm, s tem, da sledijo bolj ali manj iste cilje. Torej, pogledali smo si na obzorje 2020, CEF, pa tudi Kozme, in, ampak ta ima že 60 odstotkov svojih sredstev namenjenih finančnim instrumentom. Se pravi, da če bi oduzeli še eh, več eh, sredstev Kozmiju, ne bi bilo realistično. Hvala. Please, yes. Sí, eh, solamente querría. Sí, sí, sí, sí. Solamente querría. Eh, no me ha dado. Ja, um, v redu sem razumela, ampak eh, niste mi dali odgovora glede denarja iz proračuna, ki se na letni ravni ne porabi iz rezerve za prožnost. Nisem govorila o CF-u. Torej gre za ta drugi manevrski prostor, ki eh, niti ni povezan z MFF-om, ampak s tistim, kar naj bi zdaj eh, dobili nekje drugije in sprašujem se torej, ali bi to lahko dobili iz kakšnih, odkot naj bi to dobili iz sklada za pomoč pri globalizaciji ali odkot. Gre za denar, ki ni uporabljen in ki eh, bi ga lahko eh, preprosto uporabili iz leta v leto. Potem pa še v zvezi s temi krasnimi projekti, ki so na čakalni listi, bi želela slišati vsaj eden ali dva konkretna primera projektov, ki ne bi zadevala teh plačljivih uh, avtocest, ki naj bi bile tako zelo rentabilne in sploh super. Hvala lepa. Torej, glede neporabljenih sredstev je odgovor ja in ne. Ne zato, ker ne moremo od začetka zgraditi tako pomembne pobude in s tako pomembnimi prioritetami, z negotovostjo, da bomo ta neporabljena sredstva prvič pridobili in drugič, da jih bomo lahko reciklirali. Torej, že od prvega dneva moramo zagotoviti financiranje te pobude. Kolega je omenil torej te marže za eh, plačila in za zaveze. Torej, tu gre za neporabljena sredstva, ki so enostavno usmerjena nazaj v eh, sredstva MFF-a za prihodne leto. Thank you. Hvala. Gospod Vali. Sì, grazie presidente. Vorrei porre due domande. Ja, hvala predsedujoči. Dve preprosti, ampak bistveni vprašanji bi želel postaviti. Torej, kritična točka bo izbira članov odbora, torej tistih, ki bodo izbirali projekte. Uh, in kako nameravate zagotoviti tako strokovnost kot neodvisnost teh oseb, tako da bo eh, res zagotovljeno, da se bo vlagalo v projekte z dodano ekonomsko in okoljsko vrednostjo in da ne bo šlo za projekte, ki jih spodbujajo zgolj politiki in lobiji. Potem pa še. Eh, tiste milijarde, ki naj bi bile namenjene malim in srednjim podjetjem. Me zanima, ali bodo eh, namenjena na nek način tudi mladim podjetnikom, start-upom, ki bi naj eh, se lotili bolj inovativnih projektov in ki lahko eh, sprožijo več rasti in razvoja. In zato me zanima, ali ste predvideli tudi kakšen način financiranja za to vrstna start-up podjetja. Hvala lepa. Dve zelo pomembni točki. Torej, um, člani uh, in naložbenega odbora, to je zelo pomembna odločitev in uh, da v izogib situaciji, ki jo opisujete, iz tega vidika predlog uh, predvideva, da bo usmerjevalni odbor odbor tisti, ki bo predlagal imena. Jasno pa je bilo, da mm, tu obstaja določena raven zaskrbljenosti. Pripravljeni smo delati so zakonodajalci zato, da bomo popolnoma prepričani v nepristranskost tega odbora, kajti to je ključnega pomena za predlog komisije. Glede um, mm, MSP-om in um, start-up podjetij. 75 milijard je namenjenih eh, MSP-jem in pa eh, start-upom. Preostala sredstva pa so namenjena torej drugim dolgoročnim naložbam. Torej, znotraj te možnosti za eh, MSP bomo imeli različne možnosti, torej tako kapitalske instrumente kot uh, instrumente uh, dolga. In uh, majhna in srednja velika podjetja in pa mlada start-up podjetja imajo različne potrebe. Tu govorite naprimer o MSP-jih, ki so zelo. Po, ki ima zelo poseben profil, se pravi, so zelo inovativna podjetja, zelo dinamična in zato je pač treba jim zagotoviti posebne instrumente. Hvala. Mara Gal, odbor za nadzor proračuna. Sí, gracias, eh, presidente. Ja, hvala, gospod predsedujoči. Samo razmislek o pogojih, ki bi jih morali vzpostaviti za vsakega izmed treh eh, stebrov EFSI-ja. In mislim, da bi jih morali zelo natančno določiti in to tako, da bi bil manevrski prostor za njihovo razlago čim manjši. Uh, Zato nekaj konkretnih vprašanj. Prvič, ali se komisija strinja s tem, da se v nobenem primeru ne bo za projekte eh, lahko uporabila premoženska garancija držav članic in da se ne bo eh, sem vključilo tudi zahtev po eh, udeležbi javnih služb. Drugič, Ali se strinjate z idejo, da bi EFSI vključeval mehanizem za notranje javno upravljanje, zato da bi tako prispeval k temu, da bi projekti, ki bodo izbrani, prispevali k ravnovesju znotraj Evropske unije in k nekemu pospeševalniku gospodarskih dejavnosti. In tretjič, glede pogojev pri izbiri projektov, me zanima, če bi se komisija lahko strinjala, če bi bil prvi in glavni kriterij tudi socialni doprinos izbranih projektov na, v regijah, kjer se bodo ti projekti izvajali. Hvala lepa. I must apologize se opravičujem, kaj ti nisem pa vsem razumel prvega vprašanja, ki ste ga postavili. Odgovoril bom na drugega, potem pa boste morda ponovili prvega in bom seveda na nj z veseljem odgovoril. Glede notranjega mehanizma, ja, torej z našega vidika obstajata dve možnosti, da se izognemo prevelikemu tveganju v eni državi. Pri upravljanju tveganj je to zelo običajno, da se pač diversificira eh, naložbeni portfelj in za nas je zelo jasno, da ne moremo vseh eh, investicij nameniti enemu sektorju, regiji ali državi, temveč eh, čez sektorsko in po vsej uniji. glede specifičnega vprašanja neravnovesi, pa ne povem naslednje. EFSI se osredotoča na dodatno, se pravi na dodatna sredstva. In to je res ključnega pomena in to bom še večkrat ponavljal. To ne pomeni, da se EFSI osredotoča samo na projekte, v državah, ki jih je najbolj prizadela kriza. Ne, ampak EFSI eh, se osredotoča na projekte, ki jih zasebni sektor sam ne more izvajati. Projekti, ki se že izvajajo, torej ki so že financirani tako strani javnih eh, kot eh, zasebnih investitorjev, niso uh, projekti, ki jih bo EFSI financiral. Torej, to bo povezano z različnimi vidiki, tudi socialnim razvojem. Zopet bom uporabil isti argument. EFSI se specifično ukvarja s projekti, ki um, vključujejo to socialno uh, razsežnost. Torej, to je zopet eden izmed ključnih vidikov. In sedaj, če ste tako prijazni, ponovite prvo vprašanje. Sí, no, la primera pregunta era muy. Ya, ja, eh, prvo vprašanje je bilo postavljeno v zvezi z izbiro projektov in me zanima, če se bo pri tem upoštevalo, torej če bodo tudi ti pogoji vključeni, eh, da se bo upoštevala kakovost in to zato, da se ne bi javno premoženje držav članic uporabljalo kot jamstvo za uh, te projekte, pa tudi uh, zahteve oziroma povpraševanje po javnih storitvah, da se ne bodo uporabljale za te projekte. Hvala lepa. Z našega vidika EFSI lahko financira nek projekt samo, če promotor projekta se na EFSI obrne. Uh, In če se uporabljajo javna sredstva, je to zato, ker je država članica to želela. EFSI v nobenem primeru ne bo, eh, si ne bo prizadeval za privatizacijo v Evropi. To ni sploh njegov namen. Namen EFSI-ja je, da financira projekte, ki jih promotori, naj si bodo države članice ali zasebni sektor, eh, Eh, želijo podporo EFSI-ja. EFSI ne bo v nobenem primeru eh, izvajal to nobenih eh, privatizacijskih pobud proti komorkoli. Uh, Hvala lepa. Ni Rijada iz odbora za nadzor proračuna. Torej, imam samo eno ali dve vprašanji želela bi eh, poso, nekaj um, pojasnila zlasti glede strukturnih eh, skladov. Torej, mene skrbi to, da se strukturni skladi uporabljajo zlasti za javne projekte oziroma za projekte javnega interesa in sedaj, če bodo države članice uporabile te strukturne eh, sklade za to, da bi pritegnile zasebne investitorje mm, znotraj EFSI-a, se sprašujemo, kako bo eh, to delovalo, kajti te strukturni skladi so namenjeni eh, projektom javnega interesa in skrbi me, če bi se uporabili tu za pritegovanje eh, zasebnih financerjev. Zanima me tudi, če bodo države članice sedaj plačevale manj v ESI, zato ker bo pač del teh sredstev že otegnenih. Drugo pa eh, se nanaša eh, bolj na pomislek eh, kot na vprašanje. Ali bo komisija predvidela zakonodajne ukrepe za zaščito davkoplačevalca, naprimer v primeru, da bodo davkoplačevalci plačevali za stvari, ki so pravzaprav v lasti državi, tradicionalno, naprimer voda in tako dalje. Thank you. On the question of structural funds. Hvala. Kar zadeva strukturne sklade, sem lahko zelo iskren in čisto odprto povem, da to je tisti del predloga, ki ga sam najbolj obžalujem, ker je povzročil največ zmede. Dejansko pa, želel, pa smo želeli s tem doseči ravno nasprotno. Uh, V predlogu je določba, ki govori o pomestnih povezavah med strukturnimi skladi in EFSI-em. Tisto, kar je z naše strani zelo jasno in smo pripravljeni z vami eh, ustrezno zapisati besedilo, je, da v strukturne sklade zaradi EFSI-ja ne bomo nikakor posegali. Ne bo sprememb v zneskih za strukturne sklade, ne bo, zneski, ne bo sprememb v kriterijih upravičenosti. Če se strukturni skladi porabljajo za projekte v javnem interesu, se lahko uh, pač uh, tako uporabljajo in ne bomo nikakor preusmerili strukturnih skla, uh, sredstev, ki so bila temu namenjena uh, v nekaj, kar ne bi bilo v javnem interesu. Praktično gledano, predvidevam, nasplošno ne bom rekel izključno, ampak eh, predvidevamo, da obstajajo projekti, ki jih ni mogoče trenutno financirati iz eh, strukturnih skladov, pa so v javnem interesu in EPSI se osredotoča na eh, kriterij dodatnosti. Torej, če bi nek projekt se lahko financiral iz strukturnih skladov, ne bo upravičen do financiranja iz EPSI, ampak uh, Če bodo na račun EFSI nekateri projekti postali upravičeni do strukturnih skladov, bo jasno, da bodo morali taki projekti izpolnjevati oboje kriterije, da oba nabora kriterijev eh, upravičenosti, kriterije upravičenosti za strukturne sklade in tudi kriterije upravičenosti za EFSI, torej za ta dodatni, eh, dodatnost in tako dalje kar zadeva varovanje eh, davkoplačevalcev za projekte, ki se navadi, ponavadi financirajo z davkoplačevalskega denarja. No, težava je v tem, da tisto, kar običajno financirajo davkoplačevalci, se po Evropi spreminja. V 28 državah članicah so nekatere stvari vedno stvar države in se vedno financirajo in so lasti davkoplačevalcev, v drugih državah pa so te iste zadeve čisto zasebne. Uh, Tako da zelo svarimo pred kakršnim koli razlikovanjem v tej smeri in naj vas opomnim, da noben projekt ne more biti potrjen, ne da bi ga nekdo predlagal. E, torej, ne more se zgoditi, da bi e, kakorkoli nasilo premestili karkoli, kar je v javni domeni, v zasebno domeno. Hvala. Alesja Moska. Io voglio insistere. Hvala lepa. Sama bi želela ustrajati na eni točki, ki je bila že večkrat izpostavljena in sicer v zvezi s tem jamstvom. In sicer ali ni nevarno, da bi se ustvarjale še večje neenakosti med državami, ki imajo že dokaj trdno situacijo in drugimi, ki so v težavah. Še zlasti glede reform sem že upravljala v pisni obliki poslala vprašanje, s katerim sem želela od komisije dobiti odgovor na to, ali je smiselno razširiti klauzulo um, tudi na pakt za solidarnost in rast in sem dobila negativen odgovor, ampak želela sem razumeti, če komisija nima tega namena, uh, kateri so morebitni drugi mehanizmi, ki bi lahko eh, zagotovili to zaščito. Hvala, komisija. Kar zadeva prvo vprašanje, kar zadeva tveganje eh, razlik. Eh, Eh, no, najprej naj izpostavim načelo dodatnosti, ne bom, tega ne bom ponavljal in pa nekaj, kar je tudi ključno v predlogu komisije, je naslednje. V predlogu komisija v sodelovanju z EIB eh, ustvarja nek sistem vse na enem mestu za tehnično pomoč v Evropi. In zavedamo se, da obstajajo eh, različne stopne razvoja finančnih trgov po Evropah in nosilci projektov v nekaterih državah bodo verjetno potrebovali pomoč, da eh, se bodo premaknili v to sfero finančnih instrumentov. In ravno to je razlog, zakaj smo vzpostavili tak sistem, zato da bo na voljo ustrezna tehnična pomoč za nosilce projektov. Eh, s tem in če upoštevamo tudi kriterij dodatnosti, nas ne skrbi, da bi se na račun tega razlike povečale, ključemo obratno. Eh, torej, eh, skupni cilj je seveda vedno, da bi razlike zmanjšali. Kar pa zadeva obravnavo znotraj pakta za rast in stabilnost, vem, da je to pomembno vprašanje za številne izmed vas z naše strani nismo predlagali kakršnih koli sprememb uredbe kot take, smo pa predlagali, da bi jo tolmačili na čim bolj prijazen način, kolikor se pač to da. Obstajajo določene omejitve in ostajamo pri besedilu, kakršno je. Po tej plati smo razmeroma gotovi, da s tako obravnavo, kot jo predlagamo, bomo omogočili potrebne naložbe, kadar eh, je to smotrno in najbolj potrebno in v povezavi z delom naložbenih platform smo prepričani, da bodo na voljo ustrezne spodbude za tiste države, ki želijo povišati svojo raven naložb, da bomo torej tem državam to omogočili na njihovem ozemlju ne da bi na račun tega prekršile eh, pravila glede eh, geografske porazdelitve in eh, ne da bi to kakorkoli spreminjalo v zvezi s paktom za rast in stabilnost. Najlepša hvala, zdaj pa gospod Luke. Najlepša hvala. Najprej bi vprašal, ali prispevajo prispevki Evropske unije, eh, Evropske investicijski banki in iz, na podlagi tega dane, eh, dana jamstva niso zdržane pomoči, ki bi bile v nasprotju z 107. členom pogodbe. Kajti, eh, če bi, bi šlo za izjemo tega člena, je potrebno povedati, da 315 milijard eh, evrov naložb predstavlja načrt vseevropskega interesa. To se mi zdi vprašljivo. To se mi zdi vprašljivo zlasti, ker če gre za spodbujanje majhnih in srednjih velikih podjetij. In v zvezi s temi podjetji bi vprašal, kako je, kakšno je to, je to spodbujanje v odnosu z neutralnostjo konkurence. Hvala. Hvala. Verjetno govorite o členu 125. 107 pravi govornik. Hvala. Najlepša hvala. Državna pomoč je seveda ključno vprašanje, ki ga je potrebno v tem kontekstu obravnavati. V predlogu ste verjetno opazili uvodno izjavo, ki govori o potrebi po skladnosti s pravili za državno pomoč. Tu moramo doseči zelo občutljivo ravnovesje. Po eni strani moramo zagotoviti, da se denar iz držav preko evropskega proračuna ne e, potroši nenamensko, da se ga ne porabi preveč, po drugi strani pa ne smemo izključiti velikega števila projektov na račun pravil za državno pomoč. In po tej planti je komisija v predlogu jasno povedala, da si bomo prizadevali za doslednost pravili za državno pomoč, ampak najprej naj izpostavim, da tu ne gre zgolj za skladno s temi pravili uh, in pa no, naj prezložim, kako bo to v praksi. Komisija bo pripravila sporočilo v zvezi z državno pomočjo in kako se bo to tolmačilo v zvezi z EFSI. Tu bo šlo za načela na najvišji ravni strani komisije glede tega, kako ocenjevati denar, ki se porablja s podporo iz EFSI. To so načela kot eh, nobenih presežnih plačil, nobenega podvajanja z obstoječimi projekti, eh, ampak eh, šlo bo za zelo omejen nabor načel na najvišji ravni. In praktično gledano so to načela, ki bi jih tako ali tako želeli spoštovati v vsakem primeru. Uh, če bi kdo gradil letališče 10 metrov od že obstoječega letališča, mislim, da je zelo vprašljivo, če bi tak, s takim prispevkom eh, izevci prispevali k eh, vzdržnemu eh, projektu. Ampak eh, če eh, izpostavim, kaj pomeni to preverjanje skladnosti s pravili za državno pomoč v praksi. Nacionalno sofinanciranje in finančna podpora, kot veste, je podvrženo običajnemu testiranju skladnosti s pravili za državno pomočjo. To ponavadi traja kar nekaj časa. In eh, s tem, ko se bo to preverjanje izvedlo na najvišji ravni, ko gre za podporo iz EFSI, bo kakršnokoli nacionalno sofinanciranje oziroma kakršnokoli drugo dodatno sofinanciranje poleg EFSI Eh, torej ta ocena bo v tem primeru izvedena zelo hitro, kajti edino, kar bo komisija preverjala, je, da ne bo prišlo do presežnih eh, plačil. Torej, v praksi to pomeni, da bomo postopke preverjanja skrajšali z enega leta na nekaj tednov. To bo pomenilo, da bodo lahko eh, projekti predvsej hitreje stekli, kot pa brez takega preverjanja na najvišji ravni. Hvala. No. Hvala. Zdaj pa gospa Kapel. Danke, Herr Vorsitzende, erlauben Sie, dass ich auch mal nach. Najlepša hvala. Še eno vprašanje, kar zadeva sredstva za jamstveni sklad. Komisija pravi, da za jamstveni sklad ni bilo eh, smotrno, da bi eh, za to. Eh, Uh, uporabili uh, rezervo za pružnost ali strukturne sklade in zato se je to vzelo iz obzore 2020 in strefa. Uh, učinek vzvodja za obzore 2020 je 1 proti 13, ta učinek poznamo, je rezultat dolgoročnih izkušenj. Pri EFSI ne bi bilo vzvodja 15 kratno, zdaj sem danes izvedela, da je to povprečna vrednost, zdaj lahko tudi nižja in pri verjetno precejšnjem številu projektov bo ta učinek manjši od 15. Ampak eh, ali ne bi bilo. Ne vem, kakšen, eh, ali ne bi bilo smiselno negotovo, negotovo vzvodje kar 15 zamenjati za gotovo vzvodje 13. Potem govorili ste o dodatnosti, o tem, da bi financirali projekte, ki jih zasebniki ne bi financirali in ki vendarle prinašajo neko družbeno dodano vrednost. Ti projekti predstavljajo večje. Uh, Eh, tveganje in to je tudi razlog, zakaj je potreben jamstveni sklad. Zasebni vlagatelji naj bi zagotovili eh, vzvodje vsaj krat pet. In ne vem, ali imate tu uh, kakšne ocene glede povprečne stopne donosnosti za uh, zasebne vlagatelje ali pa vsaj neke uh, razrede donosnosti. In pa še Tretje vprašanje je konkretno, kar zadeva izvajanje. Če se bo uresničevalo velike projekte, naprimer neke prometne projekte, bo, eh, bodo v državah potrebni dolgi postopki odobritev in pridobivanja dovoljen, ali je predvideno tudi za to, da bi se uporabljali hitri postopki in ali prihaja do sklajevanja z. Uh, eh, nacionalnimi finančnimi organi. Poznam take organe pri nas v Avstriji in vem, kaj se zgodi, če eh, izpadajo pri projektu sredstva, ki so predvidena iz obzorja 2020. Torej, eh, morda bi lahko ti pristojni organi potem razmišljali o vključitvi EFSI. Skratka, zanima me, ali ste sprejeli kakšne previdnostne ukrepe za take primere. Hvala. Komisijo. Komisija. Thank you. And I'd like to start with a very important point that you. Najlepša hvala. Začel bi z nečem, kar je zelo pomembno, kar ste spostavili. 15-kratno vzvodje. Tu ne gre za neko negotovo 15-kratno vzvodje. E, povedal sem že, da vsak projekt ne bo dosegal 15-kratnega vzvodja in to tudi ne bo potrebno. In to ne zato, ker 15-kratnika ne bi mogli doseči. Uh, če se ne bomo izpolnili cilje 315 milijard, potem bo to pomenilo, da ne bomo dosegli cilja, ki bi ga želeli. E, nismo pa nič negotovi, kar zadeva cilj, ki smo si ga zastavili za EFSI. Res je, da pač bo vzhodje včasih više, včasih niže in to je posledica zelo raznolike narave projektov, ki jih bomo financirali. EFSI pa je zasnovan namenoma tako, da lahko pokriva zelo širok razpon projektov. Nekateri projekti po svoji naravi pomenijo više vzvodje, nekateri pa naravno pomenijo niže vzvodje. Ampak ravno zaradi tega širokega diapazona, ki smo ga namenoma uh, Eh, sprejeli tudi v pogovorih z EIB, ne, nimamo zastavljenega cilja glede vzvodja na ravni posameznega projekta, ampak eh, nas zanima splošno vzvodje med prispevki EIB in komisije in eh, ciljem 315 milijard. Visoko tveganje in kakšni so dobički za zasebni sektor? Ja, EFSI se osredotoča na bolj tvegane projekte. To je vsekakor namen tega sklada, ampak zelo jasno je, da EFSI eh, podpira gospodarsko smotrne projekte. Ne bo podpiral projektov, ki ne bi bili eh, primerni za uresničevanje ali ne bi bili smotrni. Eh, usmerjevalni odbor bo eh, izvajal vse eh, preverjanje za to, da bomo zagotovili, da bodo ustrezni projekti izbrani. Zasebni sektor pa tudi ne, ne bo prisoten iz dobre volje, ampak zaradi dobičkov. In to so projekti, Želeli bi seveda, da bi eh, jih zasebni eh, sektor tako ali tako financiral, ampak niso pripravljeni prevzeti dolgoročnega tveganja. In s tem, ko ne prevzamejo visokega tveganja, se tudi odrečajo visoki dobičkonosnost, dobičkonosnosti, na katero eh, nekako namigujete. S tem, ko bodo zasebni vlagatelji prevzeli varnejše tranše, bo to seveda pomenilo, da bodo tudi stopne donosnosti za te tranše nižje kar zadeva usklajevanje z drugimi instrumenti. Bi rekel, da lahko o tem govorimo na dveh ravneh. Najprej, ena je ex ante, druga pa ex post. E, usklajevanje ex ante je v rokah e, usmerjevalnega odbora. Torej, najprej preverjanje, da, bi, da je ta projekt uresničljiv oziroma bi se tudi sicer izvedel in pa seveda gre za zahtevek nosilca projekta. Nosilec projekta mora povedati, je sam ne moram v celoti financirati tega projekta, imam nekaj podpore drugot ali pa ne, ampak oni so tisti, ki eh, mora reči, da nišče tega ni pripravljen financirati. In če bo uh, odbor rekel ne, ampak lahko bi pridobili nepovratna sredstva, lahko bi pridobili druge, uh, druge vire. V takih primerjih financiranje iz EFSI ne bo mogoče, kar pa zadeva ekspost preverjanje. Eh, in pri poročanju v desetem členu morda nismo bili dovolj pozorni v samem predlogu eh, na člen 10.2a. Člen 10.2a je ključen element predloga komisije. In eh, gre za oceno, kako in zakaj se je porabil, porabil denar. Eh, In tu je potrebno seveda eh, oceniti skupne projekte, eh, tudi eh, tisti, ki združujejo več oblik finančne pomoči. In tu je potrebno seveda zagotoviti, da se ta sredstva porabljajo skupaj in da ne nadomešajo ena drugih. Hvala. Hvala, zdaj pa gospod Lund. Najlepša hvala, predsedajoči. Imam nekaj vprašanj, ki so. Eh, politične narave in pa tudi nekaj bolj tehničnih. Rešitev naših gospodarskih težav so bolj konkurenčna gospodarstva in zato morajo države članice izvesti svoje strukturne reforme. Zato prvo vprašanje, ali je v praksi izvedljivo ali pa predstavljivo, da bi projekt EFSI povezali z obveznostmi z, do izvedbe določenih strukturnih reform, uh, Eh, in seveda vse to ob spoštovanju pristojnosti držav članic. Potem drugič, v uredbi je predvideno, da bi EFSI imel eh, stalen status, sprašujem se zakaj. Zato, ker komisija to uporabiti kot eh, nekako. Um, Prvo stopničko za druge razprave, razprave o novih evroobveznicah in tako dalje. Naprimer, potem tretje vprašanje. Ured, določbo o tem, da bodo presežki šli v splošni proračun eh, unije. Ali ne bi bilo bolj smiselno teh, sredstev, eh, teh presežnih sredstev eh, preusmeriti nazaj v sam sklad? In pa praktič, še praktično vprašanje, kar zadeva to svetovalno središče, to naj bi deloma financirala Evropska unija, deloma pa in to ta del financiranja bo predstavljal 200 milijonov evrov na leto, ali ni to predvsej visok znesek, bi rekel. In pa še eno vprašanje, to bi bilo že peto vprašanje, morda eh, bo dovolj, samo še malenkost. Zakaj? EFSI postavlja prak za eh, podjetja eh, do, z do 3000 zaposlenimi. Zakaj ravno 3000? Hvala. Ja, pet zelo zanimivih vprašanj in govoril bom hitro, zato da se bom držal svojega časa. Ali bomo povezali EFSI s strukturnimi reformami? Strukturne reforme, kot pravimo v predlogu, so ključen element in so ključen predpogoj, ampak če povezujemo strukturo, eh, torej uporabo EFSI s strukturnimi reformami je tu pod vprašanjem eh, eh, časovni vidik. Pomembno je, da do strukturnih reform pride na nacionalni ravni in eh, tudi znotraj tretjega stebra naložb, ampak ne bi želeli namerno vzpostaviti tu povezave ravno zaradi različnih časovnih obdobij. Kar zadeva stalno naravo EFSI, to je zelo zanimivo vprašanje. Predvsej sem bral o tem v tisku, ali bi moral biti ta sklad uh, predstavljena ali začasen. Komisija predlaga, da je EFSI stalen, če bo učinkovit oziroma uspešen. Samo 16 milijard lahko uporabimo, ampak eh, komisija predlaga, da če bomo to deloma porabili, potem lahko to dopolnimo z prihodnjimi dobički. Torej, če bo EFSI uspešen in bo v prihodnje beležil dobičke, potem lahko te dobičke ponovno porabimo. Torej, lahko je ta sklad stalen, če bo uspešen, če pa ne bo uspešen, potem pa ne. Potem eh, EFSI ne bo stalen instrument in eh, to daje pravzaprav spodbudo eh, vsem upletenim, da zagotovijo, da bo EFSI uspešen. Kar zdaj pa presežki, ki naj bi šli v splošni proračun, unije. Določba, o kateri govorite, eh, stopi v veljavo po določenem obdobju, ko, zač, ko pride do prvih revizij. Eh, vrsta zanimivih vprašanj, ki smo jih prejeli, je, eh, ali predlogov je, kako vse bi lahko uh, Eh, porabljali te dobičke tudi znotraj splošnega proračuna, ampak zelo pomembno je z naše strani, da pojasnimo, da ker govorimo o dolgoročno, dolgoročno zdržnih naložbah v Evropi, ne govorimo o tem, ali bi morali dobiček beležiti v naslednjem letu, dveh ali treh, ampak govorimo o prilivih dohodkov v naslednjih desetih, dvajsetih, tridesetih letih. In zaradi tega je veliko priložnosti, da dopolnimo oziroma spremenimo posamezne določbe o tem, kaj se bo počelo s temi presežki, potem, ko bodo zaključena pogajanja o večletnem finančnem okviru. Eh, sicer pa tisto, kar smo se dogovorili z EIB, je do 20 milijonov. Eh, po našem mnenju eh, ti stroški za eh, skupno središče niso previsoki, kajti to je zelo pomemben element v pobudi in eh, omogoča eh, uporabo že obstoječih instrumentov tehnične pomoči, krati pa nudimo tudi dodatno tehnično pomoč, ki bo potrebna specifično za EFSI in pa tudi zato, da bomo omogočili več, eh, nekaj več kot zgolj tehnično pomoč pri EIB v Luksemburgu, ampak bo ta tehnična pomoč prišla na tisto raven, kjer je najbolj potrebna, torej do nosilcev projekta. In zato bo to skupno središče nekakšna eh, regionalizacija. Večina ljudi bo sicer v Luksemburgu, ampak. Eh, eh Mogoče bodo do njih dostopati na različnih mestih po Uniji. To je zelo pomemben vidik, eh, Eh, in to bo pač za seboj potegnilo določene stroške, kar pa zadeva do 3000 zaposlenih. Nimamo uh, opredelitve uh, podjetja sredno kapitalizacijo v evropski zakonodaji in zato smo tu nekako uh, uh, predlagali razmejitev. Imamo mala in srednja, te, eh, srednja podjetja, eh, lahko Eh, in zato imamo eh, opredeljen specifičen znesek. Če pa gre za kako podjetje z nad 3000 zaposlenimi, se, lahko, eh, se tudi ta lahko upravičena do porabe sredstev. Mora se pač obrniti neposredno na EIB. E Nimamo pa pač specifične sekcije, ki bi bila namenjena izredno njim. Najlepša hvala, zdaj pa pročevala za proračun gospod Fernandeš. Sam bi se želel pridružiti temu, kar je že povedal moj kolega soporočevalec in tudi zahvalil bi se komisiji za ta maraton vprašanj. Rad bi se tudi zahvalil za vse interes in za skrbljenost, ki so jo izrazili kolegi s svojimi vprašanji. Uh, pa tudi poročevalci v senci in drugi. Na vsak način bo eh, ta sklad imel pozitiven učinek tako za zasebne vlagatelje, kot za regije, kot za države članice. In tukaj ne gre zgolj za naložbe, naložbe s so vendarle v visokem znesku 315 milijard evrov, ampak to ima tudi pomembne stranske učinke, poglobitev notranjega trga, zmanjšanje uvir na notranjem trgu, zmanjšanje birokracije. In zato bi tudi jaz vprašal naslednje, kakšen učinek pričakujete na področju zaposlovanja, eh, BDP-ja eh, in rasti? Kakšen učinek pričakujete na področju zmanjševanja ovir in poglabljanja notranjega trga? In tretjič, kakšen učinek pričakujete na mala in srednja podjetja in še zlasti na tista podjetja, ki se ukvarjajo z raziskavami in e, inovativnimi projekti? Komisija, najlepša hvala. Učinek naložbenega načrta v celoti. E, to je v prvem od 110 vprašanj, ki ste nam jih poslali. Lahko takoj preberem, da želimo stvariti 1 e, do 1,3 milijonov delovnih mest in, e, pa, in seveda tudi povišanje BDP-ja. Naj pojasnim, odkud to izhaja. Komisija je uporabila enak model, kot ga uporablja za napovedi za vse države, eh, ob predpostavki, da EFSI že obstaja. Na ta način smo izračunali te številke. Ne gre za nek eh, nov model, gre za preizkušen model, ki smo ga uporabljali že v preteklosti in tu nimamo nobenih dvomov, gre samo za to, da mora bit, morajo biti vsi ti projekti dejansko dodatne narave in zato vedno znova izpostavljam ta vidik. Uh, specifičen učinek na MSP-je. Jasno nam je, da je eden od glavnih elementov naložbenega načrta, da eh, nudi podporo tudi specifično MSP-jem. In ravno iz tega razloga smo eh, predlagali, eh, da se 75 milijard eh, specifično nameni majhnim in srednje velikim podjetjem. No, o samih izračunih se še pogovarjamo z EIB in tudi z EIF. Težko torej eh, dam dokončno oceno učinka, ampak lahko vam povem, kaj, kako stvari kažejo do sedanjih razpravah. Na račun teh 75 milijard naj bi zagotovili financiranje za 80 tisoč MSP-jev po vsej Evropi. Eh, namen pa je jasen, da bi ravno zaradi vloge eh, teh podjetij eh, želeli na ta način spodbuditi predvsem inovativne MSP-je in to smo eh, upoštevali tudi v tej skupni oceni 1 do 1,3 milija, milijonov delovnih mest in tudi kar zadeva 410 do 430 milijard dodatnega BDP. Hvala lepa. No, še nekaj minut mi je ostalo do konca, tako da bom tudi sam zastavil vprašanje komisiji. Še prej pa naj se najlepše zahvalim komisiji za eh, sodelovanje v tem krogu vprašanj in odgovorov. Seveda to še niso pogajanja, ne pogajamo se s komisijo in komisija zaenkrat odgovarja o svojem predlogu. Eh, o tem predlogu bomo potem razpravljali in so zakonodajalce se bosta o njem pogajala. To je seveda jasno, ampak vedno je koristno slišati pojasnila o posameznih vidikih predloga, zlasti kar zadeva tiste točke, pri katerih obstajajo določeni upravičeni dvomi. E, torej, vprašanje, ki bi vam ga sam zastavil, pa je naslednje. V 84. odgovoru pravite, da se bo jamstvo zagotovilo skladno s pogoji, ki jih bo sta določila so zakonodajalca. Vemo pa, da to neposredno ni mogoče, kajti iz vrste zelo zapletenih razlogov, ki uh, so vezani na to, da EFSI nima pravnega statusa, kar bi bilo nemogoče, uh, in da tudi vi se niste enostavno odločili, da bi povečali kapital EIB. Eh, e, e Skratka, tu smo znotraj določenih omejitev in v tej uredbi zato vzpostavljamo nek splošen okvir za sporazum, ki ga morata skleniti komisija in EIB. In pogoji oziroma določbe tega sporazuma na podlagi dosedanjega predloga eh, niso eh, stvar pogajanj so zakonodajalcev, so zakonodajalce, če ne morete posegati. In pa kot jasno pravite, v 30. odgovoru naložbeni odbor eh, bo sledil podrobnim smernicam, ki jih bo opredelil usmerjevanje odbor. In tudi to ne bo oziroma ne sodi v pristojnosti so zakonodajalcev, ne bo se sodelovala pri opredelitvi teh smernic in to je morda problematično za proračunski organ. Upam, da razumete, kje vidim težavo. In pa druga zadeva, eh, kar zadeva samo jamstvo. Pravite, da je pogoj za dejanje jamstva, Eh, smotrnost projekta, ampak ali ste pripričani, da smotrnost projekta, ki jo ceni naložbeni odbor, sestavljen iz specialistov za financiranje projektov, ker so se odločili za tako usko uh, eh, specializacijo, ali je taka ocena dovolj, za, da se zagotovi, da so ti projekti ne samo smotrni, ampak tudi dodatni in skladni s splošnimi cilji unije? Uh, naprimer zmanjševanjem eh, razlik med državami, z e, zagotavljanjem k doseganju ciljev unije in tako dalje. Ali je to res zagotovljeno, če je ocena v rokah ljudi, ki se specializirajo za financiranje projektov? Vidite, da tu e, utegne obstajati neka težava in da bo tu potrebno še nekaj razmisleka. Hvala. Ja. No, bom odgovoril malo, na, malo daljše, kar zadeva prvo vprašanje. Seveda obstajajo tri ravni. Uredba je sporazum, ki bo sklenjen med komisijo in EIB in potem so tu še e, politike in smernice smerjevalnega odbora, ki jim bo sledil naložbeni odbor. No, e, seveda sporozum o EFSI-ju eh, e ne more biti v nasprotju z uredbo in tudi politike usmerjevalnega odbora ne morejo biti v nasprotju niti s sporozumom, niti z uredbo. To seveda tere določeno ravnovesje in komisija v svojem predlogu eh, predlaga določeno ravnovesje. Eh, so zakonodajalca pa se lahko odločite, da to ravnovesje, ki ga predlaga komisija, ni eh, ustrezno, da si želite kaj drugega in morda lahko tu. Uh, se lotite spreminjanja kakšnih elementov v uredbi ali pa morda celo v sporazumu in seveda smo vam pripravljeni prisluhniti uh, in prisluhniti vašim komentarjem glede tega, kar uh, Eh, je po vašem mnenju potrebno in kar bi moralo biti v besedilu, zato da bomo zagotovili, da bodo na koncu izbrani tisti projekti, ki jih želimo. Potem, kar zadeva neodvisen naložbeni odbor in ali eh, so izkušnje na področju financiranja projektov dovolj, zato da bo zagotovljeno, da bodo vsi kriteriji upravičenosti za projekte izpolnjeni. Uh, No, vi ste imeli videti priložnost eh, nabor pogojev in v samem sporozumu je jasno zapisano, da želimo, da naložbeni odbor eh, združuje ljudi z raznolikimi izkušnjami na dveh področjih. Eh, torej ljudi, ki poznajo področja v Evropi, geografska področja, da poznajo tamkajšnje razmere in pa da poznajo tudi različna tematska področja. Torej, če se so zakonodajalca odločita, da ta kriterij ni e, ustrezen oziroma da bi bilo potrebno to zapisati tudi v sami uredbi, ne samo v sporazumu, lahko seveda se pogovarjamo o tem. Hvala. Najlepša hvala, hvala za ta odgovor, za vse odgovore, ki ste nam jih dali. Mislim, da je bil to zelo ploden sestanek. Zdaj pa je seveda vse v rokah so zakonodajalcev, parlamenta, da se loti dela in eh, predstavi svoj osnotek predloga. Najlepša hvala vsem, zaključujem sestanek.